pozdravljeni kolegi nadaljujemo z našim zasedanjem zapisnik včerajšnjega zasedanja je na voljo če ima kdo kakšno pripombo jo pros, ga prosim da poda to pripombo, ker pa vidim, da pripomb ni, je zapisnik odobren. Danes popovdan bomo imeli dve razpravi